Da, prezident. So, gospod predsedujoči. Sicum ponovno otvarjam mm, zasedanje. Zapisnik in sprejeta besedila so na voljo, ima kdo kaj proti, ne, v redu, potem je. Potem je zapisnik sprejet.